posameznih državah članicah, pa tudi v Evropski uniji. E, več e, zaposlovanja, e, več rasti, oblikovanje novih delovnih mest, potrebujemo skupno strategijo. Torej, eh, potrebujemo tudi eh, sanacijo eh, e, gospodarskega upravljanja, potrebujemo večjo transparentnost v gospodarskem upravljanju, potrebujemo jasne statistike, potrebujemo stabilen mehanizem za obladovanje kriz in v Evropski uniji naj bi spodbujali posamezne državljane. Krize zadeva vse, ne samo posamezne držav, države, kjer se najmočneje odraža. Zato potrebujemo koordinacijo in solidarnost. Hvala. Leonard.